Dober večer vsem iz Evropskega parlamenta v Bruslju. Dobrodošli pri tej razpravi v živo o socialnih vidikih gospodarske krize. Prav tako se bomo med razpravo povezali z Bukarešto, kjer so pred eno uro se, zaprli, se zaprla volišča. Kar se naše razprave tiče, imamo Žaka Baroja, podpredsednika Evropske komisije, gospoda Hoffmana, namestnika generalnega sekretarja Evropske konference sindikatov, Filipa Debuka, generalnega direktorja Business Europe, politologa Roberta Menčina, direktorja Galupovega inštituta Evropa. Začeli bomo z gospodom Menšinom. Kaj menite, kakšni so zadnji trendi teh volitev, kar se tiče volilne udeležbe, pa tudi kar se političnih vidikov tiče? Glede udeležbe je obstajala velika skrb, da se bo ta zelo zmanjšala v primerjavi z letom 2004. Ampak kot vidimo, zdaj se to ni zgodilo. To se je zgodilo samo v določeni meri v nekaterih državah, Ampak ena od zadnjih držav, kot naprimer Nemčija, to je zadnja država, za katero sem videl podatke, eh, tam je bila volivna udeležba samo za pol odstotka drugačna od leta 2004. V nekaterih državah smo videli celo povečanje volivne udeležbe. Eh, do velikega povečanja je prišlo naprimer v Bolgariji in v Latviji. In to so države, ki jih je najbolj eh, prizadela kriza in kjer to najbolj skrbi voljivce. Ampak tudi na Irskem smo videli, da je prišlo do najviše udeležbe za v kar nekaj časa. 61 odstotkov je bilo. Ba. Hvala lepa, na to se bomo še vrnili. Gospod Baro, dober večer. Ali menite, gospod Baro, da je skupni trg 27 držav članic nekaj, kar lahko upravljamo brez socialne Evrope? Združiti moramo naš notranji trg, dinamičen trg s konkurenčnostjo, istočasno pa moramo upoštevati tudi socialno dimenzijo. In s tem se bo moral ukvarjati nov parlament skupaj z novo komisijo. Skupaj bodo morali zagotoviti dinamizem, dinamiko notranjega trga in liberalizacijo ter konkurenčnost, hkrati pa moramo zagotoviti tudi socialno dimenzijo. To, po mojem mnenju, zahteva več virov, več sredstev za poenostavljene postopke, naprimer za soočanje z brezposelnostjo. Evropa potrebuje svoje človeške vire in mora ohraniti svoje delavce na delovnih mestih. Uh, Kar se socialnih dejavnikov Evropske unije tiče, naše Evrope tiče, Če želimo biti uspešni pri izgradnji socialne Evrope, in tukaj ne govorim samo o politikih, temveč tudi o sindikatih v vašem primeru, kakšna je njihova vloga? Mislim, da smo kot Konfederacija evropskih sindikatov se vedno trudili za to, da bi okrepili socialno dimenzijo evropske integracije. Do določene mere je zadovoljoče, da volina udeležba ni še naprej padla. Vsekakor pa ne moremo biti zadovoljni z volilno udeležbo. Še vedno je preniska in kaj moramo narediti v naslednjih petih letih, je to, da okrepimo Evropski parlament, da poskrbimo za močnejši Evropski parlament. Soočamo se za hudo krizo, ki bo pripeljala do velikih napetosti na delu trga in Evropa mora dokazati, da ni uspešna samo pri vzpostavitvi skupnega trga in pri vzpostavitvi skupne valute. Moramo okrepiti tudi socialno dimenzijo, potrebujemo socialno Evropo. Eh, Je to v vašem interesu, gospod Debuk, da imamo močno socialno Evropo, močan socialni vidik, kar se tiče evropskih podjetij? V interesu Evrope je to, da ima močen notranji trg. To nam je v preteklosti uspelo doseči z številnimi pozitivnimi posledicami za socialno politiko. Ustvarili smo na milijone delovnih mest. Vprašanje socialne Evrope ni vprašanje tega, koliko pravil želite določiti, koliko pogodb želite podpisati. To lahko naredimo na lokalni ali nacionalni ravni. Moram vas prekiniti. Kaj ti? Sedaj bomo videli, kaj se dogaja v Romuniji. V živo gremo v Bukarešto. Kolega Luka Nikolesku sprašujemo vas, kakšni so trendi v Romuniji. Luka Nikolesku. Kolega je pri TVRI Romunija mednarodno. Kaj nam lahko poveste o najnovejših trendih v Romuniji? Dobro večer. Tendence so takšne, da so socialdemokrati in liberalna stranka največji politični skupini zelo blizu, 30 odstotkov glasov. Obe potem imamo liberalno stranko, na tretjem mestu 16 odstotki. Največja novica pa je, seveda to so samo tendence, da je ekstremna desnica sedmimi odstotki stopila na plan in verjetno stopila v Evropski parlament. Po vašem mnenju, gospod Nikolesku, ali menite, da je bil vpliv gospodarske krize negativen na voljivce, še prav posebno, kar se ekstremnih desničarjev, ki ste jih omenili, tiče? Da, gotovo. Gotovo je to tudi vplivalo na kampanjo. Govorili so o socialnih razmerah v Romuniji. Tema gospodarske krize ni bila tako pogosto omenjena tudi zato, ker dve največji stranki, ki sem jo omenil, sta v koaliciji, torej desnica in levica, vladata skupaj. Gospodarska kriza je sicer prisotna, vendar pa ne toliko kot v drugih državah. Brezposelnost je samo petodstotna pri nas. Primer v Španiji je to zelo nizko. Poleg tega imamo podjetja, ki dobro delujejo. Naprimer Tačija, kjer se proizvajajo avtomobili Logan. In moramo reči, da proizvajamo vedno več avtomobilov, že od začetka leta. Zato, ker v Franciji, v Nemčiji izplačujejo premije na stare avtomobile. In to je dobro za Romunijo. Hvala lepa, gospod Nikolesku. Sedaj pa gospod Debuk. Um, of, uh... Kakšen se vam zdi sistem protekcionizma v Evropski uniji? Zdi se, da je to dobro za nekatere druge države. Je to zaključek, ki ga moramo potegniti iz vsega tega? Govorimo o enotnem trgu in vemo, da je potrebno narediti veliko na nacionalno eh, ravni v okviru načrta za oživitev gospodarstva. Ampak če, smo, če je neka država odvisna od druge države, je to slabo za vse. Zato je notranji trg ključnega pomena, ne samo v gospodarskem smislu, ampak tudi v socialnem smislu. Skupaj s kolegom Rainerjem Hoffmanom sva si prizadevala, da bi dosegli dogovore, ampak nikoli ne bomo mogli spraviti naših stališč na področju plač, kako naj uskladimo plače, naprimer v Romuniji in v Nemčiji. To je nemogoče in moramo pustiti novim državam članice, da se razvijajo. Gospod komisar, kako lahko zapolnimo to verzel? Obstajajo velike razlike, morda bi to lahko vodilo do tega, da bi propadl skupni trg. Velike razlike so. Question. Naša prva skrb mora biti zaposlovanje, morajo biti delovna mesta in Evropska unija je poklicana, da tu pravi svojo vlogo. Poslušal sem, kaj so povedali kolegi in zelo dobro razumem, da stališča plač, vsaka država članica ima svojo odgovornost in o tem ni nobenega dvoma. Ampak imamo tudi sklad za prilagoditev globalizaciji in evropske sklade in ti morajo obstajati zato, da države spodbujajo, da ohranjajo delovna mesta in da ohranijo tudi zaposlovanje za polovični čas, da ljudi usposabljajo, da, jih, da jim omogočajo, da se vračajo na delo. In ključnega pomena je, da spodbujamo človeško gospodarstvo. Vendar pa ukrepi so samo na nacionalni ravni. E- to ni res. Delujemo na evropski ravni in to že vsaj zadnjih 40 let. Zveza Evropskih sindikatov je bila ustanovljena leta 1973 in veliko smo napredovali pri izoblikovanju socialne razsežnosti. Včasih skupaj z Business Europe, včasih smo bili bolj uspešni kot drugič. In to, kar nam trenutno še ni uspelo, je naslednje. Gospod Debuk želi povdariti to, da so bila ustvarjena nova delovna mesta, vendar pa istočasno so se povečale razlike v Evropi in uh, polovica teh novih delovnih mest je vprašljive narave. Torej, kaj lahko naredimo poleg tega, kar smo naredili na nacionalni ravni, tudi na evropski ravni. Gospod Menšin, po anketah, ki ste jih videli, ali menite, da je razlog nekakšna splo, nekakšno splošno mnenje v vseh državah, kar se socialne Evrope tiče? Vprašanje je, ali državljani Evropo vidijo kot rešitev tega, kar so njihovi vsakdani problemi. In tukaj obstaja velika razlika, velik razkorak. In ko se sprašujemo, eh, do kolikšne mere in politiki lahko pomagajo eh, rešiti težave, eh, samo 9 odstotkov meni, da jim Evropa lahko pomaga, 43 odstotkov, da jim pomagajo nacionalne države vlade in 38 odstotkov meni, da jim pomagajo lokalne oblasti. In Evropo čutijo zelo oddaljeno od njihovih življenj. Vprašanje je tudi, ali se s trenutno krizo lahko ukvarjamo na lokalni in nacionalni ravni. Ljudje tukaj pravijo, da ne, da je to nekaj drugega. In tukaj ni samo Evropa, ki jim lahko pomaga, ampak tudi ZDA, mednarodni denarni sklad, sicer gre za lokalni oziroma gre za globalni problem. Imamo velika pričakovanja ljudi. In Evropo trenutno resnično deli to, kako državljani vidijo krizo in njen učinek na njihova življenja. Tukaj je učinek zelo velik v severnih državah je odstotek samo 5 do 8 odstotkov. Samo toliko ljudi meni, da ima kriza dejanski učinek na njihova življenja. V Grčiji, na portugalskem, na mačarskem, v balskih državah, v Romuniji in celo na irskem. Pravzaprav ne gre za delitev med vzhodom in zahodom, med starimi in novimi državami članicami, ampak na splošno tam pa mislijo, da je učinek veliko večji. Tako sedaj pa spet Bukarešta. Dobrodošli, komisar Orban. Kakšni so vaši prvi vtisi? Kakšni so vaši prvi vtisi glede volitev v Romuniji? So razočarani zaradi Evropske unije? Ne, tega ne morem potrditi. Imamo veliko večino za Evropsko unijo. Vendar pa je res, da volilna odrežba ni bila visoka. niža je od volitev leta 2007, vendar pa lahko rečem, da je jasno izražena velika večina Romunov, ki so za EU. Ali menite, da na določen način Evropska unija ni zmogla prepričati Romunov, kajti rezultati so predvsej jasni. Ma ne menite tako? I, I that... Mislim, da ne gre tukaj za težavo, ki je povezana z EU. Mislim, da moramo volilno odeležbo primerjati tudi z volilno odeležbo na nacionalnih volitvah, ki je bila nižja od 40 odstotkov. Torej, takšno pač je stališče Romunov, kar se volitev tiče, nasplošno. Pa tudi zato, ker nimamo veliko razprav, nimamo veliko kontroverznih razprav, kar se EU tiče mislim, da zanimanje za to ni tako visoko, kar se volitev v Evropski parlament tiče. Komisar Orban, hvala lepa za to, da ste se nam danes večer pridružili. Komisar. Gospod komisar, ali menite, da je ta komisija storila kakšno napako pri ravnanju s krizo? Septembra, naprimer, ali menite, da je prav, da rečemo, da ni bilo verodostojnega načrta za oživitev gospodarstva? Ne, mislim, da je komisija dobro pravila svoje delo, ampak kar se krize tiče, je pa res, da je komisija naletela na zelo nacionalne odzive strani držav članic. Komisija je proučevala oziroma si prizadevala za evropski načrt eh, podpore in pomoči, ampak naleteli smo na veliko ovir. Ampak vseeno je komisija od vsega začetka imela pravi pristop, kar se tiče eh, zaščite bančnih naložb, posameznikov in tako naprej. In izognili smo se preveč eh, velikim razpršitvam. Komisija tudi razlaga, kaj počne glede regulacije finančnih trgov in podpore gospodarstva. Menite, da bi komisiji potrdili to, da je komisija postorila vse, kar je bilo potrebno? Ta komisija bi lahko bila bolj ambiciozna, kot se je pokazalo v zadnjih petih letih. Poglejte si sodbe sodišča, Evropskega sodišča in uh, to, da Evropsko sodišče gospodarske pravice postavlja pred temeljne soboščine državljanov, to je narobe. In uh, komisija bi lahko poslala jasen signal, da imajo temeljne soboščine in pravice prednostno nalogo. Na ta način bi ljudje verjeli v Evropo. Izgubili so zaupanje v Evropo in zlasti sedaj, v času krize, moramo biti še bolj učinkoviti direktiva o delovnem času ni bila učinkovita, ni bila dobra. Komisija je glede na odziv na sodbe Evropskega sodišča želela prilagoditi to direktivo in to na način, ki ni bil spremljiv in to pošilja državljanom slaba sporočila. Ljudje so izgubili zaupanje. Vendar pa kar se tiče primera proizvajalcev avtomobilov Opel in tudi ostali primeri, Francija, Italija, povsod po Evropi, ali resnično mislite, da je evropska industrija, pa tudi sindikati in evropske vlade, da so si želeli več Evrope ali je prihajalo do gospodarskega nacionalizma? Sem v tesnem stiku s kolegi iz Opla, zlasti z, tudi z svetom evropskih delavcev. Oni se prizadevajo, da bi našli evropsko rešitev. Ne želijo najti samo rešitev za delavce v Nemčiji. Kar potrebujemo je evropska strategija za avtomobilsko industrijo na splošno. Nima smisla, da si ogledamo samo probleme, s katerimi se soočamo v neki določeni državi. Potrebujemo evropsko industrijsko politiko, ki se bo odzivala na te izzive. Resnično menite, da obstaja pristna volja evropskih sindikatov, kar se skupnega evropskega pristopa glede socialnih problemov tiče. To morate vprašati Ranjera Hofmana. Odzval se bom na to, kar je povedal gospod komisar in tudi na vašo vprašanje se bom še odzval. To je vprašanje ključnega pomena. Vprašanje, ali so evropske institucije delovale, ko je izbruhnila kriza. Na to bi odgovoril za da. Prva se je odzvala Evropska centralna banka, drugi, ki je posredoval v času francoskega predsedstva. Torej, to je bilo predsedstvo samo, ki si je resnično prizadevalo, da bi sprejelo določene ukrepe in eh, dalo na razpolago sredstva. Komisija je bila neupravičeno kritizirana. Komisija je skušala države članice prepričati v to, da naj vzpostavijo nacionalne načrte. 5 milijard evrov, dobro, to je morda kapljica v morje. In uh, vendar je trajalo mesece, da je Evropski parlament podprl ta predlog. Se pravi, pravični moramo, ko gre za oceno institucij. In drugič, vedno moramo vedeti, da gre za kombinacijo različnih dejavnikov. To, kar se dogaja na evropski ravni, morajo dopolniti tudi ukrepi na nacionalni ravni. In uh, parlament, ki ga sedaj, ki ga bomo danes izvolili, mora potem tudi skupaj za novo komisijo biti zelo očinkovit in mora prepričati ljudi, da je edina možna rešitev evropska rešitev. Gospod Menšin, kaj evropejci pričakujejo od naslednjega evropskega parlamenta, kar se tiče socialnega vidika in gospodarstva? Ne samo zelo abstraktnih stvari. Nekateri rezultati so zelo presenetljivi. Naprimer, glede Avstrije, ki je 36 odstotkov glasov namenila euroskeptikom. Eden od eh, najbolj presenetljivih rezultatov je Hans-Peter Martin, ki je dosegel 18 odstotkov rezult, eh, glasov. In to je jasna kritika eh, delovanja Evropskega parlamenta. Podobne stvari se dogajajo v Združenem kraljestvu. Eh, in še v številnih drugih državah. Po eni strani voljivci želijo neko osebno integriteto in osebne odnose, torej ne zelo splošnih stvari, ampak ali bo Evropski parlament eh, zelo vplival na njihova življenja ali ne, tukaj pa obstajajo mešana mnenja. Po eni strani želijo, da bi politiki delovali, po drugi strani pa je politična kultura v Evropi zelo različna. V nekaterih državah eh, bolj kot svoj lastni vladi zaupajo Evropskemu parlamentu in želijo, da bi Evropski parlament deloval kot eh, nek zunani nadzor njihove lastne vlade. Ampak, če imamo situacijo, ko manj Kot 15 odstotkov evropejcev zaupa evropskim političnim strankam in se volitve odvijajo po strankarskih listah, eh, potem dobite zelo nasprotujoče si rezultate. Ekonomik. Gospod komisar, če Evropska unija ne bo imela dovolj sredstev, ne bo mogla postoriti dovolj, bi lahko povečali sredstva? Veliko lahko naredimo z dogovorom in povezavo med komisijo in parlamentom, naprimer glede bonitetnih agencij, ki so delno krive za krizo. Tukaj je obstajala dobra povezava, dobro zavezništvo in predlog komisije se je s tem ukvarjal. Parlament je tukaj zelo pomagal, bil je zelo učinkovit. Res je tudi, da verjetno za podporo gospodarstva in za infrastrukturo potrebujemo še več pristojnosti, da bi si lahko sami izposojali in zato potrebujemo večji proračun, torej lastne vire in investicijska banka je tudi upravila dobro delo, podpiramo mala in srednja velika podjetja in industrijo. Uh, Gospod Menšin, potrebujemo več sredstev? Uh, uh, potrebujemo več sredstev, potrebujemo več investicij, potrebujemo več strukturnih skladov, potrebujemo več inovacij. Okrepiti moramo Evropski socialni sklad. celoten proračun znaša samo en odstotek BDP-ja v Evropi. Potrebujemo večje zaveze, potrebujemo evropske vire, potrebujemo evropske sisteme obdavčenja. Vendar pa je problem v tem, da za te odločitve potrebujemo soglasje v svetu in nekatere države članice še se ne strinjajo za takšnim pristopom. In eden izmed eh, dejavnikov pri analize rezultatov volitev in nizka volilna udeležba, to ni samo odziv na Evropski parlament, to je tudi odziv na evropske politike, v katerih so vključene države članice in kjer države članice sprejemajo pomembne odločitve v okviru sveta. Gospode Buk, ma ne menite, da več sredstev pomeni tudi več zapravljena denarja? Because... Več proračuna vedno pomeni več trošenja, kaj ti, če daš politikom na razpolago denar, ga bodo trošili. Is... Torej, vprašanje pa se tukaj postavlja, ki se tukaj postavlja, je, kdo bo odločal o teh sredstev. Če boste povečali sredstva Evropske unije z povečanjem odevčevanja oziroma z povečanjem davkov, potem to ni ustrezna rešitev. Ne gre samo za prenos sredstev, gre tudi za prenos uh, pristojnosti. Vprašali ste me tudi glede sindikatov. Naj povem, da smo odprti, da se, vzemamo, da se zauzemamo za socialni dialog. Vemo, da je socialna Evropa ključnega pomena tudi v času krize. Pripravljeni smo na sodelovanje, krati pa se moramo zavedati tudi tega, da je potrebno veliko narediti na nacionalni ravni. Ne zato, ker tega ne bi želeli narediti na evropski ravni, ampak zato, ker so rešitve bolj učinkovite, če so sprejete na nacionalni ravni. Torej, moramo biti odprti, moramo pa si pogledati tudi, na, katerem, na kateri ravni so pogajanja najbolj učinkovita. Sod manj kot 30 sekund imate, da nam poveste, kaj si državljani želijo, ko rečejo, da si želijo več sredstev in več Evrope. Seveda je to zelo kontroverzno vprašanje. Če me vprašate, ali želite vse to, kar je povezano s socialno zaščito, bo 80 odstotkov, 90 odstotkov reklo da. Če pa vprašamo, ali želite plačevati večje davke, eh, bo 80 odstotkov reklo da ne. Tu gre za investicije. Ne govorimo o tem, da bi Evropska unija imela velike stroške operiranja, ampak govorimo o investicijah in tukaj mislim na čez Evropsko mrežo. In danes bi radi povečali te mreže in zagotovili delo več delavcem. Hvala lepa za udeležbo v tej razpravi, hvala lepa tudi Bukarešti.